el señor presidente. Buenas tardes, colegas. Lepo pozdravljeni, dragi kolegi, dragi prijatelji. Začenjamo za našo sejo. Zapisnik včerajšnjega zasedanja smo že razdelili. Ima kdo kakšen komentar? tem je zapisnik sprejet. V skladu z njenim redom gremo na izjavo visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko podpredsednice komisije gospe Ashton o nedavnem potresu na Haitiju. Potem bo imel besedo komisar De Gucht. Najprej pa damo besedo gospe Catherine Ashton, katero prisrčno pozdravljam na podlagi dolgotrajnega sodelovanja na drugih področjih. Želim ji veliko uspeha na njenem novem delovnem mestu. Izvolite, gospa Ashton, beseda je vaša. Uh, gospod predsednik, najlepša hvala za vaše prijazne besede. Spoštovane poslanke in poslanci, prosila sem za to razpravo, zato da sporočim ažurne informacije Evropskemu parlamentu o posledicah.